Gospod predsednik. Dzień dobry. Otvira... Dobro jutro, otvarjam današnje zasedanje. Predne začnemo z obravnavo prve točke na dnevnem redu, bi imel še kratko obvestilo. Pisna izjava 45 skozi 2011, avtor je